Glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Poročilo Guido Milana, strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju. Gospod poročevalec, izvolite. Grazie, presidente. Innanzitutto... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti za delo vsem poročevalcem v senci. Mislim, da smo tudi v odboru dobro sodelovali. Upam, da bo jutri na plenarnem zasedanju prav tako, kajti to je zelo zanimiva tema za ribiče v Jadranskem in Ionskem morju, vendar to je prav tako pomemben mejnik za paradigmo razmišljanja v sredozemski regiji. V kakšnem kontekstu govorim? Komisija si želi predstaviti morsko ali pomorsko strategijo za Jadransko in Jonsko morje. Septembra lani smo na zahtevo Hrvaške in Italije dobili nov ukrep dobili naj bi celovito strategijo za to pomorsko regijo. To je zelo pomemben okvir, kajti v tem okviru in v tej regiji imamo nekaj posebnosti, ki jih moramo upoštevati. To poročilo, ki upam bo jutri sprejeto, se ukvarja s tem, da bomo kmalo reformirali skupno ribiško politiko. Parlament bo kmalo o tem glasoval in potem bomo imeli sedemletno obdobje za nov sklad za ribištvo, ki bo zagotovil finančne sredstva za nadaljni razvoj tega sektorja. To je zelo pomembno, kaj te poročilo obravnavamo v zelo pomembnem trenutku. Vidimo, da obstoječa pravila za morje trenutno ne rešujejo vseh problemov. Pravila so preveč splošna, zato težav, ki se pojavljajo v Jadranskem in Junskem morju, ne moremo rešiti. Jadransko morje se razlikuje od sredozemlja. Gospodarsko so problemi drugačni od gospodarskih problemov v sredozemlju. Prav tako imamo drugačna pomorska področja, tehnike ribarjenja so drugačne in tudi zgodovina je drugačna. Gre za drugačno mednarodno okolje, gre za zaprto morje, ker imamo tri države, torej Italijo, Slovenijo in Hrvaško, in potem trud tri države, ki imajo drugačna pravila in drugačne mehanizme. Države pa so vseeno tesno povezane, tako geografsko, kot tudi gospodarsko za te države potem veljajo sredozemska pravila, ampak to je zelo velik problem. Če bo Evropska unija ukrepala, potem to ne bo, če ne bo ukrepala, to ne bo pomagalo nikomor. Ribiški sektor počasi izgublja kupno moč in to obremenjuje tako ribiče, kot tudi družbo v celoti. Evropski parlament želi poskrbeti, da se bomo s tem problemom začeli ukvarjati. Sicer z dveh vidikov. Prvič, potrebujemo akcijski načrt. To pomeni, da potrebujemo ukrepe, ki bodo upoštevali države EU in države, ki niso članice EU. In drugič, pravila ne morajo veljati na splošno za celotno Evropo. Ne. Poskrbeti moramo za ustrezne razlike. To je povezano tudi s procesom, ki pravkar teče in sicer, da potrebujemo močno regionalizacijo. Pravila so lahko globalna, ampak uporabljati se morajo lokalno. Potem bomo dosegli svoj cilj. Hvala. Hvala lepa. Štirje so se javili k besedi v okviru postopka proditegnide pozornost predsedujočega. Prvi je gospod Plenković. pozdravljam delo poročevalca milana posvetil se je vprašanju ribištva in ribogojstva v jadranskem in jonskem morju to je zelo dobro sam prihajam iz hrvaške mislim da bi celovita strategija pomagala vsem ribičem z dostopom do teh morij, še posebej tistih ribičev, ki morajo spoštovati pravila EU in mednje spadajo tudi hrvaški ribiči. Ribištvo bi moralo biti eno od ključnih, ena od ključnih dejavnosti v Evropski uniji, zato želim, da se poudari trajnostni razvoj otokov podariti želim posebej prizadevanja za preprečevanje depopulacije otokov. Hvala. Štija. Hvala, gospod Štir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam poročevalcu. To poročilo je bilo pripravljeno preden je Hrvaška vstopila v EU in v obrazložitvi piše, da bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. To moramo popraviti. V poročilu pa je vendarle pravilno navedeno, da obstajajo težave na področju sodelovanja v jadranski regiji in da obstajajo deli jadranskega morja, ki jih ne pokrivajo ekološke cone in ribolovne cone. Hrvaška je razglasila to cono in to velja za tretje države, ne za države EU. Pomembno sporočilo pa je naslednje. Namreč v duhu tega poročila je, da bi uporabljali tiste standarde, ki jih uporablja Hrvaška v svojih conah. To pomeni, da bi ti standardi morali veljati v Evropski uniji nasploh. Vsi bi morali spoštovati ta pravila, te standarde. O tem vprašanju bomo govorili, ko bodo politično določene meje med Slovenijo in Hrvaško. Hvala, gospod Ruža Tomašič. Hvala lepa. Kot eh, poslanka z Hrvaške se zelo zanimam za to vprašanje. določanje ribih staložev je zelo pomembno za vse poslance, ki se ukvarjajo s tem področjem, zato podpiram vse ukrepe, s katerimi bomo zaščitili ribje staleže, zato da preprečimo prekomeren ribolov. Prav tako želim podpreti vse ukrepe, s katerimi bi poskrbeli za zaščito obalnih območij in okolje. Vendar, če želimo na dostojen način izvajati to strategijo, moramo državam članicam dati več nadzora v luči študije o Jadranskem morju. Razglasitev Jadranskega območja bi dala vsaki državi možnost nadzorovati ribolov in to bi bilo zelo pozitivno za njihova gospodarstva. Hvala. Hvala lepa gospa Zujika. To je važno nama. Hvala lepa. No, prav gotovo lahko vidite, kako pomembno je Jadransko morje za Hrvate. Vsi se javljamo k besedi. Jadransko morje je morje, na katerega gravitirajo tri države, Slovenija, Italija in Hrvaška. Seveda pa govorimo tudi o Jonskem morju k kateremu gravitira Grčija. Ne smemo pa pozabiti niti na Bosno in Hercegovino, Albanijo in Črnogoro. Črnogora je država kandidatka, želimo pa si seveda, da bi tudi druge države kmalo stopile med naše vrste. Želimo si, da bi celovito uporabljali to območje. V odboru smo pred kratkim govorili o tem, da bi to območje upravljali z obmorskim pasom. Za nas je to zelo pomembno. Vprašanje je, kako bomo zagotovili trajnostni rast. Sama prihajam iz Dubrovnika. V Dubrovniku gojimo školke in to vprašanje bo za nas zelo pomembno tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Redingova. Gospod predsedojoči, hvala lepa. Najprej se zahvaljujem gospodu poročevalcu Guido Milani. Mislim, da je to zelo pomemben prispevek. Komisija pa pozdravlja zauzetost parlamenta za ukvarjanje s to temo. Govorimo o Jadranskem in Ionskem morju. To poročilo med drugim obravnava pomorska vprašanja, ribogojstvo, ribištvo, zaščito okolja in s tem povezane raziskave in inovacije. Lokalne skupnosti in lokalne oblasti morajo prevzeti lasništvo nad to strategijo, če želimo, da bo strategija uspešna. Kar zadeva ribištvo, strategija mora vključevati ukrepe, ki bodo spodbujali višjo stopnjo skladnosti in više stopne spoštovanja predpisov. Komisija pa mora poskrbeti, da bodo vse države, ki izkoriščajo pomorske vire v tem območju, spoštovali enaka pravila, drugače ne bomo dosegli zadovoljstva vseh. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno znanstveno znanje, ustrezne znanstvene podatke o ribih staležih. Komisija bo sprejela sporočilo o strategiji EU za Jadransko in Jonsko morje. To pa bo spremljal akcijski načrt in sicer do konca prvega semestra 2014. Jasno je, da bomo priporočila poročevalca in drugih poslancev upoštevali pri svojem delu. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Sedaj smo zaključili tudi 100 točko dnevnega reda. Glasovali bomo jutri ob 12. Čaka pa nas zadnja točka za danes in sicer poročilo Ester de Lange, uspešnejše instrumentacije.